Right, good afternoon, everybody. Oh, that's very interesting. Lep pozdrav vsem. Nekaj zanimivega slišim v slušalkah, pa vseeno. Torej, najprej dnevni red, ga lahko kar potrdimo. Ne vidim, da bi kdo temu nasprotoval. Potem sprejeti zapisnike seje 16. in 17. decembra, ki ste ga tudi že prejeli, Tudi tu vidim, da ni nasprotovanja, tako da je tudi to potrjeno. Zdaj pa z veseljem prehajamo na naslednjo točko, gospodarski dialog in izmenjava mnen s predsedstvom sveta in grškim ministrom za finance Janisom Sturnarasom. Šli bomo po običajnem postopku in sicer uvodni nagovor, približno 10 minut, gospod minister, potem pa gremo naprej na vprašanja in odgovore. Imam že kar nekaj imen na seznamu in sicer po Dontovem pravilu. Gospod Sturnaras je že odgovoril tudi na vprašanje predsedstva, namreč da prevzemamo predsedstvo unije ne kot država v krizi, ampak kot država, ki je na poti k oživitvi gospodarstva že z prvim proračunskim presežkom leta 2013 in eh, na poti v gospodarsko rast leta 2014. In to je zelo daleč od tistih zgodb, ki smo jih obravnavali tu v tem odboru zadnjih nekaj let, tako da me zelo veseli to čestitke in uh, v tem optimističnem duhu se tudi že veselimo sprejemanja novih zakonodajnih aktov, ki nas čakajo v prihodnih nekaj mesecih, ki so nam še ostali v tem mandatu. Beseda pa je vaša, minister, izvolite. Hvala lepa, gospa predsednica. Veseli me, da lahko danes nastopim tu pred vašim odborom. Najprej mi dovolite, da se dotaknem posameznih prioritet našega predsedstva in eh, v zaključek bom tudi z veseljem odgovoril na vaše vprašanja. Spoštovane poslanke in poslanci, člani odbora za ekonomske in monetarne zadeve Evropskega parlamenta. Grško predsedstvo sveta je velik izziv za našo državo. čaka nas eh, kar težavno predsedstvo, saj gre za zadnje predsedstvo pred evropskimi volitvami maja. Gospodarska kriza, visoka brezposelnost, še posebej med mladimi v Južni Evropi in eh, socialna nestabilnost so vse pojavi, ki so privedli do tega, da se postavlja pod vprašaj naša skupna evropska pot. Grč, Grčija je uživala solidarnost svojih evropskih partnerjev in zdaj je pomembno, da se osredotočimo na elemente, ki so nam eh, skupni in prav tako je pomembno, da se zagotovi stabilnost in blaginja za vse državljane. Pomembno je, da se zavedamo, da imamo omejeno količino časa, saj bo zadnje plenarne zasednje parlamenta aprila. Iz tega razloga in eh, s pomočjo Evropskega parlamenta bo naše predsedstvo dejansko zelo naporno na začetku. Grčija je prehodila dolgo pot od leta 2009 naprej in hvala gospa predsednica, ker ste to tudi omenili na začetku. Naša država je trpela velike posledice krize in je bila tudi v, v srčju najhujše globalne finančne krize od leta 1929 dalje. Zahvaljujoč žrtvam grških prebivalcev in zahvaljujoč podpori naših evropskih partnerjev, so zahteve po izstopu Grčije iz evroobmočja zdaj se izkazale za napačne. Obstali smo tudi zato, ker smo sprejeli dve temeljni strateški odločitvi kot država. Prvo takšno leta 1981, ko smo vstopili v že takrat veliko in potem še naprej rastočo evropsko družino. Drug pomemben korak je bil 2001, ko smo postali sestavni del osrčja te družine in sicer evroobmočja. Danes prevzemamo predsedovanje EU, kot ste dejali, ne kot država v krizi, ampak kot država, ki je že na poti k oživitvi gospodarstva. Želimo prispevati k poglobitvi in krepitvi našega gospodarskega in političnega partnerstva na podlagi pomembnih rezultatov, ki jih je doseglo želitevsko predsedstvo. Dovolite mi, da ob tej priložnosti čestitam gospodu Mantasu Sagiusu, ki je uspel obravnavati zelo delikatna vprašanja na zelo odgovoren način eh, in eh, na podlagi visoko, visokega strokovnega znanja. Srečanje v Atenah s predsednikom Evropskega parlamenta, konferenca predsednikov, ki je tam potekala in eh, sestanki z različnimi političnimi skupinami pred začetkom našega predsedovanja so bili vsi zelo koristni. Tekom teh srečanj smo imeli priložnost pridobiti neposredno pravočasen upogled v prioritete Evropskega parlamenta. Na neformalnem svetu Ekofina, ki bo potekal v Atenah 1. in 2. aprila 2014, na katerega se tudi vi toplo navabljena, gospa predsedujoča, bomo imeli možnost pregovoriti tudi o družbeno-ekonomskih pohteljicah te krize in o načinih, kako se lotiti eh, te krize. Prav tako nam bo uh, takrat uspelo obravnavati bolj učinkovite načine za spodbuditev gospodarstva, še posebej MSP-jev. Dovolite par besed zdaj o bančni uniji. Bančna unija je predpogoj za večje zaupanje in gospodarsko zanesljivost, kakor tudi za večjo likvidnost evropskega gospodarstva, kakor tudi za varovanje finančne stabilnosti tega gospodarstva. Po zadnjem dogovoru o schemi o jamstvih za vloge, o direktivi na sanacijo in reševanje bank, bomo nadaljevali z gladkim zaključkom zakonodajnega procesa v tem sklicu parlamenta. SRM je brez dvoma temeljni element bančne unije in eh, kot tak predstavlja tudi ključno prioriteto grškega predsedstva. Zaključek eh, SRM-ja tekom tega mandata je za nas ključnega pomena. Strinjamo se, da mora vsak kompromis predvsem zagotoviti učinkovitost in eh, verodostojnost tega mehanizma. Po decembrskem dogovoru o splošnem pristopu so se začeli že triologi v začetku januarja. Prizadevali si bomo, da zbližamo stališča sveta in parlamenta in da dosežemo dogovor, ki bo sprejemljiv za vse strani. Popolnoma se zavedamo, da bomo imeli le nekaj več kot tri mesece časa za zaključek dela. Zato je čas ključni dejavnik in vsi moramo biti kar se da fleksibilni, odgovorni in vse čas moramo zagovarjati potrebo po krepkejšem evroobmočju in po okrepitvi zaupanja državljanov. Grčija, s tem, ko prevzema predsedstvo sveta ECOFIN, želi še nadalje poglobiti integracijo Evropske denarne unije in okrepiti usklajenost nacionalnih javnofinančnih politik, da bi na ta način zavarovali celovitost enotne valute in da tudi pospešimo reforme. Zato se bo grško predsedstvo osredotočilo na krepitev socialne razsežnosti Evropske denarne unije. Menimo, da je ta razsežnost predpogoj za kohezivnost in solidarnost v evroobmočju. Prepričani smo, da je javnofinančna konsolidacija nekaj, kar moramo pospremiti tudi s politikami, ki so prijazne rasti in socialni kohezivnosti. Sicer javnofinančna konsolidacija pomeni le dolgotrajne vrčevalne ukrepe in zbuja euroskepso. Kar zadeva evropski semester. Z velikim veseljem sodelujem v medparlamentarni konferenci o gospodarskem upravljanju EU, ki je danes uh, zaključena in ki jo je so gostil grški parlament skupaj z Evropskim parlamentom. Ta konferenca je predstavljala odprti forum za izmenjavo mnen in za iskanje ustreznih načinov za krepitev demokratičnega elementa procesa odločanja v Evropski uniji in sicer na vseh ravneh ter za promocijo tesnejšega sodelovanja med nacionalnimi parlamenti in Evropskim parlamentom. S tem, ko sledimo irskemu uspešnemu vodenju procesa evropskega semestra želi Grčija kar se da učinkovito in uspešno voditi četrti po vrsti evropski semester. Pripričan sem, da Evropski parlament upravičeno izkazuje veliko zanimanje za evropski semester, kar kaže tudi, kar kaže tudi program parlamentarnega tedna. Želimo promovirati sistematično vrednotenje reform v Evropski uniji, še posebej na tistih področjih politike, ki smo jih identificirali kot pomembne na decembrskem svetu. Pozdravljam dejstvo, da nedavni letni pregledi rasti prvikrat vključujejo tudi pregled stanja izvajanja priporočil, ki so bila sprejeta junija lani. Grško predsedstvo si bo prizadevalo za to, da tako gospodarski kot socialni vidiki, dobijo ustrezen odraz v, tako v okviru ekofinega, kot tudi v okviru MK. Letos namerava komisija pripraviti posamezna priporočila za države po evropskih volitvah. To bo veliki ziv za naše predsedstvo, saj bomo morali ta proces voditi znotraj zelo omejenega časa. Postopek zaradi makroekonomskih neravnovesij je postal pomemben element okrepljenega okvira gospodarskega upravljanja. Nekatera priporočila za posamezne države, ki bomo sprejeli junija, bodo temeljila tudi na tem postopku. Posebno pozornost bomo namenili tej razpravi tudi v okviru evropskega semestra. Še eno pomembno vprašanje je dolgoročno financiranje gospodarstva. Mala in srednje velika podjetja predstavljajo hrbtenico evropskega gospodarstva, saj predstavljajo 99 odstotkov vseh podjetij in na njih odpade 70 odstotkov vseh delovnih mest v Evropski uniji. S tem, ko priznavamo, da MSP-ji predstavljajo ključno komponento trajnostne oživitve gospodarstva, bo grško predsedstvo dajalo velik podarek na dostop MSP-jev do financiranja. Eh, za zagotavljanje trajnostne rasti in ustvarjanje novih delovnih mest. Mnenja smo, da je še posebej pomembnih več pobud, kot naprimer skupna pobuda Evropske komisije in Evropske investicijske banke za financiranje gospodarstva, še posebej olajšanje dostopa do sredstev za MSP-je, priporočila skupine na visoki ravni za financiranje rasti, povečanje kapitala Evropskega investicijskega sklada in eh, uredba o dolgoročnih investicijskih skladih, ki je povezana tudi z financiranjem infrastrukturnih projektov in MSP-jo. Omeniti velja, da pomankanje likvidnostnih sredstev predstavlja ključni element poglobitve krize in da je to element, ki smo ga dosedaj vsaj podcenjevali, vsaj v tistih gospodarstvih, ki najbolj trpijo na periferiji Evrope. Dovolite mi, da se dotaknem še obdavčitev. Izjemnega pomena je, da nadaljujemo z ustreznimi ukrepi na ravni EU, ukrepi proti davčnim praksam, ki spodkopavajo zaupanje državljanov in investitorjev in ki spodbujajo davčne goljufije in pa uh, utaje ter izgibanje davkom. Zato je nova direktiva na tem področju prioriteta. Naše predsedstvo bi prav tako pozorno spremljalo napredek pogajanj s tretjimi državami, vključno s Švico, v skladu z mandatom, ki je bil potrjen maja 2013. Transparentnost na področju obdavčitev postaja namreč vse bolj pomembno vprašanje, zato bomo nadaljevali z delom na področju avtomatične izmenjave davčnih podatkov med državami članicami za široko paleto virov prihodkov. Zagotovili bomo, da bo Evropska unija še naprej zagotavljala Eh, usklajen input eh, za delo, ki poteka na ravni OECD, namenjeno določitvi globalnih standardov za izmenjavo takšnih informacij. V času, ko so javne finance pod takšnim pritiskom širom Evropske unije, je prav tako ključnega pomena, da storimo vse, kar je v naši moči, da preprečimo to, da se eh, dogaja erozija davčnih eh, osnov in da se eh, prihodki umikajo eh, v druge države. Zato bomo tudi obravnavali to vprašanje v kontekstu direktive o matičnih eh, in širinskih družbah. Prav tako nas veseli, da mm, bo ob močni podpori parlamenta predsedstvo lahko nadaljevalo z razpravo o tem v pripravljanih eh, odborih. Prva tehnična obravnava besedila je že bila upravljena pod italijskim predsedstvom, naše predsedstvo pa se bo zdaj osredotočilo na razjasnitev nekaterih pomembnih eh, vprašanj glede na omenjeni davek, da bomo lahko v okviru okrepljenega sodelovanja v določenih državah eh, ta davek tudi že uveljavili, potem, ko bo inštrument sprejet na svetu. Kar zadeva reformo nadzora finančnih institucij. Delo grškega predsedstva se bo sredočilo tudi na obnovitev regulatornega okvira za nadzor finančnega eh, sektorja, da bi na ta način okrepili zaupanje in likvidnost eh, finančnega sektorja na področju kapitalskih trgov pozdravljamo načelni dogovor z Evropskim parlamentom, kar zadeva nadzor nad finančnim trgom, torej je MIFID in MIFA. To predstavlja eh, pomemben korak v smeri vzpostavitve varno, varnejšega, eh, bolj eh, zdravega, transparentnega in odgovornega finančnega sistema. S temi novimi pravili Evropska unija v odziv na finančno krizo pridobiva pomembno orodje za zmanjševanje sistemskih tveganj in za zagotavljanje stabilnosti finančnih trgov, kakor tudi ustrezno zaščito vlagateljev. Kar zadeva zakonodajni predlog o primerjalnih vrednostih, benchmarking, zavedam se, da ste vi, gospa predsednica poročevalka, pri tem ključnem eh, dosegu. Zato bomo skušali čim prej pospešiti delo v svetu na tem področju. Strinjam se z vami, da je izjemnega pomena, da se zagotovi ustrezna zaščita tako za vlagatelje, kakor tudi za potrošnike. Kar zdajva PRIPS po sprejetju pogajalskega mandata v Evropskem parlamentu 20. novembra sem prejel tudi dopis poporočevalke Beresove s tem v zvezi. Kot sem povdaril v odgovoru, se zavedam, da je potrebno izboljšati kakovost informacij za potrošnike v Evropi, kar zadeva ulaganja in zato se popolnoma strinjam z vami, da je potrebno napredovati pri tem doseju. Kar zadeva direktivo UCIT-5, je svet eh, zgodaj decembra potrdil splošni pristop in začeli smo s pogajanjem z Evropskim parlamentom 7. januarja. Naši stališči nista tako zelo Mm, daleč. In zato sem eh, pripričan, da bomo kaj malo lahko sprejeli direktivo o ključnih pravilih glede eh, reprezentarnih funkcij, eh, nagrajevanja in drugih elementov. Prav tako bomo promovirali varnejši in bolj konkurenčen evropski trg plačil, ki bo omogočal niže pristojbe, netransparentnost in zagotavljal celo vrsto prednosti za potrošnike. Z tega vidika resnično upam, da bomo lahko zaključili s pogajanjem o direktivi o plačilnih računih, transakcijskih računih, katerega namen je, da se odpravi morebitne še preostale ovire za popolnoma integriran trg eh, poslovanja z občani bank. Na ta način bodo državljani lahko primerjali eh, stroške in se informirano odločali o storitvah eh, bank. Pomembno je, da se tudi izboljša dostop do eh, temeljnih transakcijskih računov za vse državljane. Na ta način bomo izboljšali socialno vključenost in tudi okrepili konkurenčnost finančnih institucij vse v prid potrošnikom. Gospa predsedujoča, dame in gospodje, v državi, ki je zibelka demokracije, zelo cenimo ključno ulogo, ki jo igra Evropski parlament v zakonodajnem postopku v Evropski uniji, še posebej pri promociji skupnih načel in perspektiv za evropska ljudstva. Za grško predsedstvo bo Evropski parlament ključen partner za zagotavljanje doseganja ciljev, ki smo si jih zastavili kot ključne. Veselim se sodelovanja z vami, veselim se tudi vašega prispevka v prihajajočih mesecih. Hvala lepa. Hvala lepa. Prehajamo kar takoj na vprašanja in odgovore. Proste razprave ne bo, ker eh, nam bo zmanjkalo časa sicer. In eh, prosila bi tudi vse kolege, da se držijo razumnega časa pri svojih. Eh, vprašanjih. Morda bom dovolila mm, nekoliko izjem za prva dva govornika, ki obravnavata SRM iz očitnih razlogov, sicer pa ne. Najprej v imenu ELS Korin. Hvala lepa, gospa predsednica, gospod predsedujoči svetu, čestitke vam in vaši vladi za napredek, čeprav so številke glede rasti še vedno zelo krhke. Preživeli ste proračunske reforme in javno finančno konsolidacijo, zdaj se kažejo prvi rezultati in spodbujam vas k temu, da nadaljujete v to smer in da ostanete tako ambiciozni, kajte če želite dosegati rezultati, kar zadeva gospodarsko rast, če želite zagotoviti uspešen boj proti brezposobnosti, so potrebne ambicije. Prav tako potrebujemo na evropski ravni vedeti, da se občutek za nujnost nekako izgublja. In eh, žal nam je, da ko pogledamo stališče eh, sveta, stvari so takšne, kot so, kajti skupaj smo obljubili resnično enoten mehanizem za sanacijo in reševanje bank. Stališče sveta pa sproža velike pomisleke, ali lahko to res eh, dosežemo. Zakaj? Naj naštejem tri glavne razloge. Sistem vodenja in upravljanja ki ga predlaga svet, je zelo zapleten. Bank pač ni možno rešiti čez, teden, eh, čez konec tedna. Potrebujemo enotni pristop, da se banke obravnava enakovredno, ne glede na to, iz katere države članice prihajajo. Zato je treba vedeti, da so stvari res eh, težke, zapletene, dogovor pa moramo najti še pred evropskimi volitvami. Ampak to je nujno. Uh, In zato potrebujemo ambiciozen mandat, ki ga trenutno nekako ne čutim v stališču sveta. Ko boste dobili ta ambiciozen mandat, lahko začnemo s pravimi pogajanji. Kot drugo, ne strinjamo se z medvladnim pristopom. Tu v vsakem primeru pa je dejstvo, da mora biti to nekako v dopolnitev Eh, uredbi. Zanima me, ali nam lahko potrdite to, kar nam je bilo obljubljeno v trialogu, namreč, da medvladni dogovor ne bo zaključen in dosežen, preden dosežemo dogovor glede SRM. Ja. Ura teče, ko bo pet minut, je vašega časa konec. Hvala lepa, gospod Wortman Kohl za vaše vprašanje. Ja, res je. V Grčiji imamo zelo visoke ambicije in zdi se, da smo dosegli večino zastavljenih ciljev. 80 odstotkov poti, ki na nas bi vodila do vzdržnih eh, javnofinančnih razmer, smo že prehodili enako velja za konkurenčnost. Kar zadeva bančno unijo. Strinjamo se, da potrebujemo močno bančno unijo. Mislim, da smo potegnili ustrezne nauke, nauke iz te krize. In zato mislim, da se popolnoma strinjava, kar zadeva državne pomoči. Morda se ne, ne strinjamo čisto glede metod, ki ne bi jim sledili. V svetu smo obravnavali to vprašanje dolge mesece in mislim, da smo ubrali najmanj tvegano pravno pot, ki vodi v to smer. Seveda razumem, da obstajajo morebitne razlike, razhajanja v stališčih, tako da mislim, da moramo bolje razumeti ta proces na obeh straneh. Kajti pomembno je ne le, da samo pridemo v itako, ampak je pomembno tudi kako, po kateri poti pridemo v itako. ne bi šel zdaj v podrobnosti. Pustimo zadeve pogajalcem, da dosežejo ta naš skupni cilj. Mislim pa, da se strinjamo, da je absolutno ključnega pomeni, pomena doseči dogovor, kajti evroobmoče brez močne bančne unije ne bo popolno evroobmoče. Elisa? Ja, tudi jaz imam zelo konkretno vprašanje. Ali lahko potrdite, da svet ECOFIN ne bo zaključil dela na medvladnem dogovoru, preden se ne doseže dogovora o uredbi med svetom in parlamentom? Ne, ne morem tega potrditi. Ne morem tega potrditi, ker se moram o tem pogovoriti s kolegi v svetu najprej. Dobro. No. Če dogovora ne bo, vas bo v ekofinu udarilo po glavi. V imenu skupine SD Elisa Ferreira. Ja, se bom navezala na to, kar je kolegica Corinne Wortman koravno kar dejala. Namreč eh, parlament je popolnoma enotno glede tega vprašanja. 80 odstotkov eh, glasov podpira to naše stališče. To je res eh, zelo, zelo močno, jasno sporočilo. Eh, vaš eh, zadnji komentar moram reči, da je resno presenečenje, kajti v kontekstu trialoga smo bili obveščeni, da naj bi medvladni sporazum, dogovor ne bil dosežen, preden mi zaključimo pogajan o SRM-ju. Kajti kot veste, se parlament še vedno sprašuje o zakonitosti. E, imamo tudi podporo vseh treh pravnih služb, vseh treh institucij, da ne bi smeli odpraviti tega velikega kosa zakonodajnega svežnja in ga oduzeli iz rok drugemu se zakonodajalcu. Zdaj, parlament si želi dogovor, ampak ne kar nek dogovor, ampak želimo dober dogovor, ki bo vzdržen. In mislim, da se več kot očitno zavedate, da če bomo ta mandat parlamenta zaključili brez dogovora o ustrezni schemi reševanja, bo to imelo zelo, zelo negativen učinek, kar zadeva verodostojnost enotnega nadzornega mehanizma, ki bo stopil veljavo letos. Kajti lahko ugotovimo, da bo banka propadla ali da je velika verjetnost, da bo propadla. Dobro, ampak potem je treba organizirati nadaljne aktivnosti. Zasedanje Evroskupine bo 27. ekofin, svet 28. medvladni, eh, medvladni, eh, medvladna skupina se potem zopet sreča, 29. enako velja tudi za eh, parlament, tako da zanima me, ali imamo sploh manjerski prostor za pogajanje s parlamentom, kajti zelo nerodno bo, če bomo sedeli skupaj in ugotavljali, kakšne so razhajanja, mandata pa svet ne bo imel za to, da bi se predstavniki grškega predsedstva sploh lahko pogajali s parlamentom. Torej, to je vrzel, ki jo moramo premostiti, če resnično mislimo to, kar govorimo. Če resnično mislimo to, kar govorimo, potem bo treba pač te razlike premostiti. Zdi pa se, da strani sveta kar nekako ni premika, kar pa je nerodno, glede na to, da časa ni veliko. Ja, kot veste, medvladni dogovor ni v pristojnosti ekofina. Sveda, grški pogajalci imajo mandat za pogajanja z vami in za iskanje rešitev, ampak v tej fazi, v tej fazi ne moram potrditi, da bomo uspeli zaključiti delo na področju, o katerem sprašujete. Torej, pustimo si malce časa, bodimo fleksibilni, da bomo lahko našli kompromise tam, kjer so kompromisi možni. Zadnje, kar pa si eni in drugi želimo, je, da bi imeli pravno podlago, ki ne bo dovolj trdna. To je tudi celoten namen, ki mu sledi svet dogovorimo se o zadevah, potrebujemo dovolj, dobre volje in eh, mislim, da v tej fazi nima smisla karkoli prejudicirati. Ja, kar nekaj dobrih uh, stavkov je bilo to, da naj ne prejudiciramo stvari in da naj bomo fleksibilni. Odlično. Upam, da boste enako govorili tudi na ekofinu, ko jim boste, ko boste sprejemali neko stališče, ki bo nekje na pol poti med vašim in našim stališčem, ne pa 99 odstotkov v smeri sveta, kajti to ne bo ravno spremljivo za nas. Tako, zdaj pa v imenu skupine Alde Wolf Klinc. Herr Minister. Gospod minister, zelo veliko ste dosegli v svoji državi, to je dobro za Grčijo in tudi za EU, zato čestitke. Da pa bi ta pozitiven razvoj bil trajnosten, ni dovolj imeti samo primarni presežek. Potrebno je dejansko imeti okoliščine v državi, ki bo to pritegnile investitorje. Torej, da bo vse tako zanimivo, da bodo investitorji dejali, da, da, v Grčiji pa bomo investirali in ti privlačni okvirni pogoji še manjkajo. Ko se pogovarjam z ekonomskimi akteri v vaši državi, še vedno slišim, da se pritožujejo zaradi prekomerne birokracije, počasno sprejemanje odločitev in potrebo potem, da včasih tudi kaj plačajo, bomo temu tako rekli, tistim, ki sprejemajo odločitve. Zato bi vas rad vprašal, ali ste resnično optimistični tudi v tem sektorju, da bo se vam uspelo zoprstaviti korupciji in eh, drugi zadevam, ki uvirajo pozitivno razvoj dogodkov. Hvala lepa. Well, th thank you, um, Mr. Klinc. Hvala lepa, gospod Klinc. Na to bom odgovoril kot grški finančni minister, potem pa še kot predsednik Ekofina. Mislim, da včasih slišimo, da je Grčija storila dovolj na fiskalni, ne pa na strukturni strani. To ni res. Če si preberete poročilo OECD o rasti znanskega leta, pravi, da je Grčija izvedla zelo veliko strukturnih reform od začetka krize. Dobro, res je. Še vedno obstaja kar nekaj zadev, ki jih je potrebno dokončati, kot je naprimer orodje OECD, nabor instrumentov in potem tudi liberalizacija manjših poklicov in trgov za potrošnike in tudi za povečanje zaposlovanja. Smo pa dokončali približno 70 odstotkov strukturnih reform, ki so potrebne. In to se vidi v znatnem znižanju cene delovne sile. Konkurenčnost se je povečala za 25 odstotkov. Grčija je torej povrnila vso konkurenčnost, ki jo je bila izgubila, odkar je stopila v evromoče in do leta 2009. Sedaj smo torej v štirih letih povrnili konkurenčnost, kot je bila na ravni pred dostopom v evromoče. Dostop za investitorje bi lahko bil lažji. namesto birokracije sedaj vse investitorje sprejemamo svečano, pravzaprav jim razgledamo kar preprogo, če lahko temu tako rečem. Torej, resnično se letevamo teh vprašanj. Znižali smo birokracijo, predvsem v javnem sektorju in tudi javnih uslužbencev je 200 tisoč manj kot leta 2009. Torej, v vseh teh ozirih smo zmanjšali državo, ki je bolj učinkovita. Strinjam pa se, da je v prihodnje potrebno storiti še več. Hvala lepa. Uh, Hvala lepa. Ja, ta fraza mi je bila zelo všeč. Rdeča preproga na mesto birokracije v angliščini red tape. To bi torej lahko morda ukradli in uporabili še kje. Tako sedaj pa EKR. Ashley Fox. Thank you, President. Hvala lepa. Hvala lepa, za vašo predstavitev. 110 milijard evrov ste dobili 2010 in potem 140 milijard leta 2012. Kljub temu, te gromozanski osoti, je 1,4 milijona ljudi brezposlenih v Grčiji, 28 odstotkov je brezposlenih in čez 50 odstotkov mladih. To je osupljivo kako lahko rečete, da je to uspeh? Thank you, thank you, Fox. Also... Hvala lepa, gospod Fox. Tudi na to bom odgovoril kot finančni minister Grčije. Žal, ekonomika ni kvantna fizika, ni vse bilo črno. Včasih je pač potrebno nekoliko časa. Rezultati se pokažejo po določenem času. Kot sem dejal, številke se popravljajo. Izkorenili smo dva vzroka. Krize primarni primankljaj, sedaj imamo presežek in tudi na tekočem računu, prej pa smo imeli velik primankljaj. Kot pa veste, je potrebno počakati v trenutka, ko se številke popravijo, pa do trenutka, ko se povečuje zaposle, zaposlenost in ko bodo ljudje čutili, da gre bolje. To je sedaj tista kritična točka in sedaj potrebujemo podporo Evropskega parlamenta, socialnih partnerjev, zato da bodo ljudje razumeli, da smo na pravi poti. Ne moramo kar tako vsega razrešiti čez noč. Je pa res, da smo sedaj na točki, ko smo že na 80 odstotkih razdalje do popolne rešitve. Torej, čisto malo nam še manjka, pa bomo na zeleni vaji. Razmere se izboljšujejo zelo hitro, brezposobnost je že padla, malo, ne veliko, ampak je. Devet industrijskih sektorjev povečuje zaposlovanje v zadnjem četrtletju, torej dobri rezultati prihajajo. Želim si, da bi lahko navedel še boljše novice, vendar pa na koncu našega predsedstva, ko bom spet z vami, bom gotovo imel boljše novice, kar se zaposlovanja in rasti tiče. Šest let recesije smo imeli, letos pa je zelo verjetno, da bo to prvo leto, ko bomo rasli. Hvala lepa. Uh, um, Hvala lepa. Seveda so razmere v Grčiji zelo zanimive. Naj pa vas spomnim, poslanke in poslanci, da smo tukaj zato, da v bistvu govorimo s predsednikom Ekofina o našem delu. V imenu zelenih Filip Lambert. Hvala lepa. Predsednica, je pa seveda težko se opreti skošnjavi govoriti o tej majhni državi, ki je igrala tako pomembno vlogo v evropski zgodovini, še prav posebno v nedavni zgodovini. Gospod minister, dejali ste, da ekonomija ni natančna znanost, da to ni kvantna fizika, morda niste fizik, vendar pa kvantna fizika je točno tisti del fizike, ki ni točno določen, torej izraz ni bil posrečen. Da pa zamerim, da ekonomist pravi, da ekonomija ni natančna znanost, ko nimajo prav. Pravijo pa, da je natančna, ko želijo uveljaviti politike. ne obi, da se verjetno več, večina vašega prebivalstva ne strinja z uspehom, kot ste ga vi opredelili. Govorili ste o davčnem vprašanju. Vedno je v zadovoljstvo slišati svet, ko pravi, da želi storiti velike korake naprej na področju davčne politike, to iz države, kjer kar se davčne učinkovitosti tiče, Eh, niste prav na vrhu in zato nekoliko dovolim o verodostojnosti vaših izjav glede napredka. Podpiral sem politiko več pravičnosti za Grčijo, da ne bomo preveč pritiskali na Grke, po drugi strani pa moram reči, da sem usupil zaradi pomankanja napredka na področju davko ne na ravni EU, temveč tudi v vaši državi želel bi si, da bi bogati bili obdavčeni v vaši državi, kajti eh, vaša stranka in vaša sosedna stranka ste v najvišjih slojih. Ali bi lahko dosegli napredek na tem področju, o tem se bomo gotovo pogovarjali tudi naslednji teden o Atenah. Well, again, this, uh, ask... Spet kot grški finančni minister, ne kot kvantni fizik, kot ponižen ekonomist. Kar se davčnega vprašanja tiče. Grčija je dosegla velikanski napredek. Sprejeli smo zakonodajo, imamo davčne kodekse, zapolnili smo vrzeli in prvič od leta 2001 smo presegli cilje. Prvič smo davčni prihodek imeli nad cilje v letu 2013 za 3 odstotke. Torej, dobro se učimo, na novo smo začeli na davčnem področju, sprejeli smo zelo moderno zakonodajo in seveda sem tu zato, da sodelujem svetom, komisijo in parlamentom, zato, da bi se lotili otaje davkov in neprečovanja davkov v Evropi. Težava v Grčiji je bila erozija davčne podlage in to je enaka podlaga v celotni Evropi in to skušamo storiti. Če smem, ker še imam nekaj časa, kaj pa davčna pravičnost, pravičnost pri davkih. Eno je sprejeti zakonodajo. To je vprašanje, pri katerem imajo nekateri več težav. Potem pa izvajanje je drugo vprašanje. In to, da boste zagotovili, da je vse skupaj pošteno do državljanov, pa je tretje vprašanje. In tukaj dvomim, ali ste prepričani, da tisti, ki bi morali, nosijo največje breme. Uh, Sprejeli smo zelo stroge ukrepe, zato da bi izboljšali davčno upravo. Davčna utaja, dejali ste, da ste inženir, je proizvod dveh verjetnosti. Verjetnost, da vas bodo ulovili, če utajate davke, in da, da vas bodo kaznovali. Sedaj imamo veliko več revizorjev in eh, dosegli smo amerikanske uspehe glede kaznovanja. Poglejte si, koliko bogatih je sedaj v zaporih v Grči, odkar je ta vlada prevzela oblast pred letom in pol. Poglejte, koliko bogatih je zaprtih. No, for the green, Nicholas Tako, sedaj pa Nikolaus Čuntis, Guengel. Hvala lepa predsednica, gospod minister, prisrčno dobrodošli kot predsednik Ekofina. Nedavno grška vlada dobiva veliko čestitk za opravljeno delo. Vemo pa tudi, da je Grčija tik pred humanitarno katastrofo. Govorili ste o brezposobnosti med mladimi. Sedaj konkretno vprašanje. Ravno kar ste dejali, da ste ponižen ekonomist. In to je dejal tudi Oli Ren pred nekaj dnevi. Ko pa je imel težave pri odgovorih na naše vprašanja, je vedno dejal, zato je kriva znanost. Ker ponižen ekonomist pač tega ne more povedati. Leta 2010 je Olerin dejal, če bi takrat odpisali dolg, bi, to, bi se kriza prenesla na celotno Evropo in na vse banke. Torej, je bilo vse lepo in prav. Mi smo torej omogočili rešitev Evrope v Grčiji. In potem še konkretno vprašanje, kar se tiče prednostnih nalog za vaše predsedstvo kar se bančne unije in bančnega nadzora tiče. Vemo, da je osrednji nadzor v bankah tak, da nadzor zahteva 8 odstotni kapital. Ampak zaradi reformnega programa smo sedaj ta prak povišali na 9 za grške banke za obdobje 2012 do 2014. Ali ni to neprimerno? V bistvu blokiramo dve milijardi likvidnostnih sredstev, ki bi jih potrebovali v tej krizi, ker sedaj MSP-ji ne dobijo posojil. Lahko tukaj kaj spremenite? Hvala lepa. Vesel sem, da sem z vami danes. Najprej naj opozorim, da so Grki resnično veliko pretrpeli v zadnjih letih, vendar pa položaj se je znatno izboljšal. Od leta 2014 kaže vse na to, da bomo dosegli vsaj stabilnost, potem pa počasi tudi izboljšanje pri zaslužkih in pri prihodkih Vendar pa rad bi izpostavil, da so evropski partneri tisti, ki so postavili na preskus solidarnost, to je dejal tudi gospod Fox. Skupaj torej smo dobili 240 milijard posojil. Pogoji za to so bili izboljšani in poprečna obrestna mera sedaj je pri dveh odstotkih. To sploh ni slabo. Dobili smo še 30 dodatnih let za odplačilo po pogajnih strojko, pa se govori celo o tem, ali bi morda stopnjo zadolževanja lahko sprejeli na podlagi sklepov evromočja na začetku leta 2014 ali bi morda s tem lahko odpisali še nekaj dolgov. In potem kvota zadolženosti se je tudi zelo izboljšala in to je tista prava metoda za dosego pozitivnih premikov. Zagotoviti moramo več likvidnosti v Evropi, imeti moramo boljšo bančno unijo, ta mora zagotoviti več likvidnosti tudi prek EIB. Želimo gledati v prihodnost na podlagi žrtev, ki so že bile storjene. Skušamo pozitivno gledati v prihodnost. Veliko smo že pretrpeli, ne delim pa vašega pesimizma prihodnost Grčije in Grkov je veliko boljša. Rebste, akoma, eh, ksehasa nas ošpogjati s trapežes. Bank, še to. Seveda, moramo zagoditi enako obravnavo. Bank. Sedaj se pogajamo o tem, da bi pogoji za evropske banke bili enaki posod. To sem že dejal. Ungarskem in Evropskem parlamentu. Spraševali so me po pogojih, torej ne samo okvirni pogoji morajo biti enaki, tudi kapitalska ustreznost mora biti enako vredna posod po celotni EU. E Hvala lepa. Sedaj pa sam po Terho, SND. Hvala lepa. Oprostite, indem. Govorimo o isti temi. Zelo veliko ste morali vrčevati v Grčiji, kljub temu pa je javni dolg konec lanskega leta bil okrog 8 milijard evrov višji kot pred letom dni. Sedaj znaša 381 milijard evrov. Po poročilih v medijih je Grčija v zadnjih dveh letih poplačala 47,5 milijard evrov od tega dolga. Kako se bo Grčija lotila tega gromozanskega izziva? V moji državi na Finskem je finančni minister dejal, da če bo Finska nadaljevala s odplačevanjem dolgov, bo to dobro, vendar pa vseeno potrebujemo še solidarnost. Potrebno je torej nameniti več podpore Grči. Mar menite, da je tako? In če da, kakšno pomoč potrebujete? Well, um, all, make... Najprej nekaj popravkov glede številk. Javni dolg naše 320, 321, ne 380, kot ste dejali. In to je pravzaprav manj. In to je tudi posnilo na to, kar ste dali prej, da se je dolg povečal. Dokapitalizirali smo banke, 40 milijard smo dali za dokapitalizacijo. Ta sredstva bodo povrnjena kasneje ko bo Grčija privatizirala svoje banke. Torej, razmere so boljše, kot to kažejo številke, če se ogledamo podrobnosti. Želimo pa, da bi partneri pomagali na sledeč način. Potrebno je začeti s pogajanji, z razpravami na podlagi sklepov evroomoča, novembra 2012, glede tega, kako bi grški dolg postal trajnosten. Kar nekaj predlogov je, da bi zniževali še naprej obrestne mere, da bi amortizirali eh, plačila in da bi ta bila zadena nekoliko kasneje, potem da bi uporabili nekatere evropske sklade, morda bo kdo pomislil še na kakšno drugo možnost. Torej, potrebno je o tem dobro premisliti. Ko bomo pa govorili o trajnostnem dolgu, moramo biti pripravljeni za to, da bomo predloge dali na mizo, da bomo predstavili dobre zamisli, ki bodo dobre tako za Grčijo kot evropske partnerje. Hvala lepa. Uh, eh, some poet, did you want to come back? Sampo, dodatno vprašanje? Ne. Hvala lepa. Sedaj pa Martin, samostojni poslanci. Thank you. Hvala lepa. Vprašanje, kar se tiče vas kot predstavnika grškega predsedstva. Kakšno je vaše stališče glede strukturnih reform bank, ki so pred vami, glede na poročilo Likanen in glede na to, da je predlog komisije vedno znova, da se vedno znova odlaga s predlogom komisije. Pravzaprav čakamo na to poročilo mislim, da se bomo o tem pogovarjali proti koncu predsedstva, če se prav boščen. Torej, komisija bo predlagala to proti koncu meseca, potem pa bo to na ekofinu. Äh, Moje vprašanje ni bilo postopkovno, bolj me zanima vsebina vaših stališč. Forget. Poročila še nisem videl. Tako da čakam na predlog komisije. Videl sem poročila v časopisih, nisem pa še bral poročila samega. Mislim, da je vprašanje zelo konkretno na podlagi poročil v medijih. Torej, kakšno je vaše stališče? Uh, uh, uh, Moje splošno stališče glede bank je, da potrebujemo trden bančni sistem. Banke morajo sprejeti vse potrebne ukrepe, zato da zagotovimo, da se bomo izognili tveganjem, s katerimi smo se soočali prej. Točno vemo, kaj se je zgodilo, sedaj vemo veliko več, vemo, zakaj je izbruhnila kriza. Vemo tudi, oziroma veliko bolje razumemo, ko si ogledamo, zakaj je prišlo do javnofinančnega primankljaja in preseška. Veliko več vemo sedaj o tem, več vemo o transferih kapitala. Zelo pazljivi moramo biti, vendar pa počakajmo do trenutka, ko bo komisija dala na razpolago to poročilo. Svod predsednik sveta, naj vam nekaj povem. Tako kot vi to argumentirate, to pokaže, da nimate pojma, gledajte, kar bi naj bilo pred nami na mizi. Likanen je geslo. Če grem v Avstriji na ulice in se pogovarjam z državljani, še nikoli nisem srečal koga v Avstriji, ki bi imel tako malo pojma kot vi. istočasno pomembne nevladne organizacije pravijo, da je 90 odstotkov bančnega sektora, težav bančnega sektora še nerešenih. In to je tisto, kar je najpomembnejše. Če ste tukaj z nami v odboru, si lahko predstavljate, da bi morali kaj vedeti o tem. Morda poznate poročilo Makati, ampak verjetno ne. Torej, ne čudite se, če je potem ozračje proti Grčiji in grškim politikom tako, kakršno je. Potem še eno vprašanje. Če ste tako uspešni v svoji državi in se tukaj predstavljate tako kot se, kako pa potem, seveda je potem jasno, da levica, crpas in ostali dobijo takšno podporo. To se mi zdi popolnoma očitno. Kot ekonomist in nekdani bančnik poznam razmere in tudi težave, vendar pa sem jaz predsednik Ekofina. In moram biti previden. Moram najprej videti poročilo komisije, preden vam izrazim stališče. Lahko seveda se pogovarjamo o ameriškem načinu. McCarthy poročilo pravi Hans Peter Martin. Dovolite, prosim, ministro, da odgovori, pravi predsednica. Torej, nisem tukaj kot ekonomist akademik ali bančnik, sem predsednik Ekofina. Najprej želim videti poročilo, uradno poročilo, ne to, kar se pojavlja v tisku, preden lahko začnemo z razpravami o tem poročilu. Drugače, lahko imamo na tisoče teoretičnih razprav, kako ločevati eh, investicijsko bančništvo od eh, poslovanja z občani kako lahko imamo različne kapitalske ustrednosti za različne trge. Vendar pa najprej moramo dobiti torej poročilo, preden bomo lahko resnično ocenili razmerje. Bodite torej potrpežljivi. Uh, e Tako sedaj pa ILS e Werner Langel. Okay. Hvala lepa, gospod minister. Vsak lahko seveda izreče svoje mnenje, vendar pa ne jemljete vsega dobesedno, kajti kolega sploh ne zastopa večine, zastopa majhno nepomembno manjšino. To odkrito povem. Niti vljudnosti ni pokazal to predsedojočega. Moram reči, da je Grčija storila že zelo veliko, tukaj dvoma ni. In pogosto berem grške časopise in ugotavljam, da je zelo veliko sodnih postopkov zaradi davčne utaje proti nekaterim predhodnikom, članom vlade, poslancem, vse mogoče teče. In to je prava pot za reforme. To bi rad izredno izpostavil. Zdi se mi tudi zelo prav, da tukaj ne napovedujete kakšnih velikih programov, za katerega potem sploh ne morete vedeti kot predsednik sveta, ali ga bo svet podporil. Dobro se mi zdi, da pravite, da bodo odločitve, tudi kar se SRM tiče, sprejete na podlagi trdnih okvirnih pogojev. Tukaj imate prav. Ne pustite se potisniti v kot Grčija, mora praviti dovolj, še veliko ima pred sabo, to pa želimo podpreti. Če pa ustrajate pri tem, da kar se tiče eh, sklada za restrukturizacijo, kot je bilo pod litovskim predsedstvom, kot smo slišali od Ferreira in Vortman Kohl, da bi naj to dal svet na stranski, ter kljub vsem pravnim težavam, potem vam to odsvetujem. Ne spuščajte se v to. Najdite raje kompromisno pot, Res je, pravno plaga 114. člena o prehodnem obdobju desetih let, ko bo spostavljen sklad, je sporna. To ni iznaj pa kogarkoli tudi na sveta. To je dejstvo. Če se morajo nacionalne sredstva upraviti za ta sklad, potem bo v nekaterih državah članicah prihajalo do ustavno pravnih eh, omitev. Če tega ne bomo če na to ne bomo pazili, potem ne bomo verodostojni v parlamentu in pod časovnim pritiskom tega ne moremo razrešiti. Raz, 1. Eh, junija bomo imeli konstitutivno sejo naslednjega mandata parlamenta in če boste potem dejali, da bomo vse odložili, bančunija bo tako ali tako ehm, vstopila um, v javo šele naslednje leto. Torej mudi se nam tukaj na tem področju ne, zato ne zbujemo takega vtisa. Well, thank you, Mr. Lagen. Hvala lepa, gospod Langen. Strinjam se. Skušam delovati razumno. Poznam stališče parlamenta, poznam stališče sveta, saj sodelujem v delu sveta. Poskušamo torej najti najboljše rešitve, vendar pa, kot ste dejali, moramo imeti trdno pravno podlago. To je zelo pomembno. Ne želimo si ustavne krize v določenih državah članicah, zato ker bi izbrali podlago, ki ni dobra, ki ni ustrezna. Temu se moramo izogniti. Zelo enostavno bi bilo reči, kaj in kako bomo storili, podajati zamislimo, da pa to ni pravi način naprej. Vzajemno se moramo bolje razumeti. Evropski parlament se deluje pri vsem. Kadarkoli boste želeli, bom k vam prišel in vam bom povedal, koliko smo dosegli. Bodite potrpežljivi, prožni in skušajte se bolje razumeti. Skušajmo se bolje razumeti. Poskušamo čim bolje vključiti Evropski parlament v celoten postopek. Verjemite mi, hvala lepa. Torej, kar se tiče vsebine, pa tudi pravne podlage, to bomo še slišali z naslednji. Naslednja za ELS je eh, Corinne Wortmann-Kohl. Najlepša hvala. Nadomeščam gospoda Nuto, Danuto Hübner, kolegico z Polske, ki danes žal ni mogla priti. Za vas ima vprašanje, ki ga bom kar prebrala. Če si ogledamo prednostne naloge sveta ECOFIN pod grškim predsedstvom, vidimo, da uh, revizije plačilnih storitev ni na seznamu. Rad bi vas, rada bi vas upozorila na pomembnost tega dosjeja. Kot predsedstvo se morate osredotočiti na uh, mehanizem SRM. Kot vemo, tu ne obstaja samo pravne težave, temveč tudi težave pri stališču sveta. Vi se osredotočate na dolg, ampak ne smete pozabiti niti na ta pomembni dosje o finančni pomoči državam, ki niso članice EU. Če želite uh, ohrabriti opt-ine za te države, je ključnega pomena, da se osredotočite tudi na ta dosje. Eh, osredotočiti se morate tudi na stresne teste, eh, hkrati pa zagotoviti, da bodo imele države članice dostop do mehanizma uh, SRM. Države, ki niso članice EU, bodo imele dostop samo do eh, mehanizma, ki je že zastarel. To pa ni pošteno. Litovsko predsedstvo ni moglo vsega dokončati zaradi nesodelovanja določenih držav članic. Zanima me, ali boste vi nadaljevali delo v zvezi s tem dosjejem pod vašim predsedstvom. Uh, well, no, ta dosje preučujemo. če se ne motim, oziroma ne moram reči, da je to naša, ena izmed naših prednostnih nalog. O tem moramo gotovo razpravljati in si ogledati, ali bo to, ali boste morda lahko nadaljevalo latvijsko predsedstvo. Okay, so... Dobro. E, to je kar težaven način, če želimo zagotoviti soglasje. E, za SND, gospod Van Gogh. Ministr, je me režvi, da venir vous rendre visite euh, la semaine prochaine. Hvala lepa, Šero. Lep pozdrav, gospod minister. Veselim se že našega srečanja prihodnji teden v Atenah. No, veliko se je spremenilo od uh, prvega pogovor na to temo na vrhu v Lilu. Danes imamo centralno banko, ki že eh, uveljavlja program odkupa obveznic, če mu pravimo dragi je učinek. To pomeni, da gre za bistvo bolj kredibilen program prestrukturiranja eh, dolgov, saj to preprečuje naprimer učinke, kakšnim smo bili priča na portugalskem. V Financial Timesu sem prebral, da je na to temo gospa Lagard iz eh, mednarodnega sklada bojda predlagala prestrukturiranje grškega dolga, novo prestrukturiranje torej, in da naj bi bilo potrebno o tem voditi pogajanja z drugimi upniki, tudi z Evropskim skladom za finančno stabilnost, kakor tudi z Evropsko centralno banko. No in ta isti časopis nas potem spomne na to, da naj bi vi ne bili zahtevali kaj takega na svetu, kaj ti strah naj bi vas bilo, da vam bo gospod Šojble rekel ne. V svojem poročilu zahtevamo več demokratičnega nadzora na trojko in na prihodni mehanizmi finančnega pomoči, naj bi torej potekali po metodi skupnosti. Moje vprašanje je prihodnje, eh, naslednje. Če naj bi vzpostavili takšen demokratični nadzor, če naj bi uveljavili več metode skupnosti, ko gre za nadzor nad mehanizmi držav v težavah, bi lahko kaj takšnega pred svetom zahtevali, ne da bi ena od držav potem lahko nasprotovala takšnemu predlogu, ki je sicer zelo, zelo zanimiv. Hvala. Well, on the Kar se tiče prvega vprašanja, ne povem naslednje. Torej, kot veste, smo v dveh evroskupinah imeli razprave o financiranju grškega programa. Ni šlo za to, da bi nekdo predlagal nekaj nekomu. Imeli smo razpravo v svetu. Dosegli smo dogovor, da bomo pod določenimi pogoji sprejeli določene ukrepe. In sicer ukrepe za nadaljnje zmanjšanje grškega dolga. To ni bilo torej točno tisto, kar sem dejal. Zdaj pa še, kar se tiče trojke. Komisija, kot veste, poroča Evropskemu parlamentu o programskih državah. Sam pa poročam parlamentu v Grčiji, kako se situacija razvija. Samo všesa so me, če ima še kdo kakšen predlog v zvezi s tem, kaj še lahko izboljšamo za naš narod. Kot odziv Evropskemu parlamentu pa ne povem naslednje. Natančno sem izrazil svoje stališče v zvezi s tem, kaj se je zgodilo v Grčiji, kako smo sodelovali s trojko. E, moj odziv Evropskemu parlamentu si lahko tudi preberete. Lahko si preberete tudi predloge, ki sem jih navedel. Lahko si preberete, kaj sem dejal o tem, kaj je šlo narobe, kaj smo storili prav in kakšna je situacija zdaj. Ampak preteklost je preteklost. Seveda se moramo poskušati učiti iz napak. Pomembno pa je, kako izboljšati stvari v prihodnosti. Zdaj smo v boljšem položaju. Učimo se iz napak. Situacija se je gotovo izboljšala. In to v vseh programskih državah. Posebej v Grči smo dosegli zelo hiter napredek na vseh področjih, torej eh, strukturno, fiskalno področje, primerljivost in tako naprej. Tako da lahko rečem, seveda se ne strinjamo vedno s trojko, obstajajo vprašanja, pri katerih se ne strinjamo popolnoma. Ukrepe, nekatere ukrepe smo izvajali bolje kot drugi. Ponekod celo prehitevamo dane cilje, naprimer na fiskalnem področju. Tam smo dosegli presežek že eno leto pred programom. Pri drugih vprašanjih nekoliko zaostajamo. Ampak v vsakem primeru korakamo naprej. Situacija se je močno izboljšala in to je tisto, kar je pomembno. Seveda pa bomo z veseljem prisluhnili vam, vašim mnenjem, glede tega, kaj še lahko izboljšamo. Komisija poroča Evropskemu parlamentu. E, mi poročamo Grškemu parlamentu in drugi kolegi poročajo svojim parlamentom. Mislim, da smo dali na voljo dovolj informacij o trenutni situaciji. Hvala. Hvala lepa, ampak ali nam lahko poveste več o tem, kaj ste razpravljali v okviru sveta eh, glede zmanjšanja grškega dolga? Um, on, on the, uh... V dveh evroskupinah smo zaključili, kot sem dejal že prej. Eh, če Grčija doseže primarni presežek in če izpolnjujemo vse druge cilje programa, bomo poskušali najti način, kako še nadalje zmanjšati grški dolg. To je tudi moj odziv kot grški finančni minister, ne samo kot eh, predsednik Ekofina. Thank you very much. Najlepša hvala. Zdaj pa za ELS. Kolegica Kratce. Repete, da si ne hisi sizit, sis. Hvala lepa. Gospod minister. Nadaljujete s svojim delom. E, spregovorili ste nam že prej v zvezi s tem, kaj je pomembno za naš odbor. Grška situacija sicer ima pozitivne vidike, še vedno pa obstaja veliko izzivov. dobro bi bilo, oziroma bo, ker si bodo kolegi lahko sami ogledali na lastne oči situacijo v vaši državi. Obstajajo tudi prednostne naloge glede financiranja realnega gospodarstva. Eh, na tem področju nima težav le Grčija, temveč celotna Južna Evropa. Zato vas prosim, da obe uredbi z tega področja postavite na sam vrh vašega dnevnega reda. Obstajajo že do, eh, določeni instrumenti v Evropski uniji, ki sicer niso tako obsežni kot naprimer v ZDA. Kako menite, da bi s temi uredbami omenjene prednostne naloge še bolj okrepili, torej kar se tiče dolgoročnih investicij? glede grškega dolga smo že precej razpravljali. Vsi priznavamo, da določene težave še obstajajo. Vsi razumemo, da imamo še določene probleme. Kako pa nameravate vi kot predsednik Ekofina še naprej razpravljati o javnem dolgu? Evropa ima veliko potencijala. Vendar pa kljub temu preobrat ni tako zelo enostaven. Kakšne predloge imate torej kot predsednik Ekofina? Najprej glede prvega vprašanja. To je ključno. Preučujemo še načine, ki so nam na voljo. V Grčiji imamo alternativne mehanizme financiranja, ki smo jih že opredelili, kot naprimer financiranje iz sredstev strukturnih skladov. Prav tako smo prosili za podporo Evropske investicijske banke, pa tudi za investicijske projekte na področju infrastrukture. Prav tako nas eh, podpira nekaj bank iz tujine. Hkrati pa smo ustanovili tudi tako imenovani institut za rast. Tu se eh, preučuje rast in krediti, eh, osredotočamo pa se tudi na druge države, ne samo na grško likvidnost. Vse to smo razvijali naprej. Ampak eh, predvsem poskušamo okrepiti bančni sistem. Če bančni sistem namreč ni trden, potem tudi ni dovolj zaupanja. Prav zaradi tega poskušamo doseči napredek skupaj z bančno unijo. Poskušamo torej okrepiti naš bančni sistem. Zdaj pa še nekaj glede zadolževanja. To ne zadeva le Grčije, temveč tudi druge države. In to je bilo že povedano. Evropa in države, ki so se znašle v krizi, morajo spet najti način, kako zagotoviti gospodarsko rast ter kako eh, znižati brezposelnost. Vse drugo so obrobna vprašanja. To so najpomembnejša vprašanja. Tudi privatizacija ima pomembno vlogo. Grčija je država, eh, kjer ima javna služba zelo veliko premoženja, kjer ima javna služba veliko večji delež kot v drugih državah članicah. S privatizacijo eh, lahko, eh, lahko pri tem pomagamo, zagotovimo več delovnih mest, odpravimo določene vrzeli in tako naprej. Vse zamisli so nam v pomoč in vse zamisli lahko poskušamo eh, izpolniti, morajo pa te zamisli prispevati k stabilnosti in ne oslabiti sistema. To je ključnega pomena. Uh, no, Eh, S in D. Gospa Podimata. Hvala lepa, dobrodošli, gospod minister. Navezala bi se na vaše zadnje besede. In sicer to, da se je treba osredotočiti na splošno gospodarsko rast, ne samo na rast Grčije. Potrebujemo torej eh, vzdržno zadolževanje, zato pa potrebujemo tudi rast. Vedno znova se govori o še večjem zmanjševanju dolga. Ampak eh, tu je potrebno pomisliti tudi na številne druge težave. Moramo doseči gospodarsko rast to je najboljši način, kako znižati zadolženost. Govorimo o rasti v Grčiji in v celotni Evropi. E, moramo pa nekako premostiti ta prepad med besedami in dejanji. Zato bi vas tudi sama vprašala, ali imate konkretne predloge. Že pred dvema letoma je bilo to uh, Eh, je bila sprejeta določena zakonodaja na tem področju. Kakšno je vaše mnenje v zvezi s tem? In zdaj še nekaj glede trojke. Tudi o tem so bila že postavljena vprašanja. Torej, kako, bi zagotovi, kako želite zagotoviti transparentnost pri uh, odgovornosti? Skupina ELS je dejala, da je treba programske države vključiti v evropski semester. Uh, Te države zaenkrat niso vključene v semester. Torej, eh, predloge iz omenjenega programa bi bilo morda treba upoštevati, naprimer strukturno vprašanje in vprašanje dolga. V programskih državah bi morda bilo to treba vključiti s posebnimi priporočili in morda s posodobitvijo programa. O tem smo razpravljali že včeraj in slišali nekaj zanimivih predlogov. Zanima me vaše mnenje v zvezi s tem. Dejali ste, da bi v okviru okrepljenega sodelovanja ponovno vključili davek na finančne transakcije. Kako je zdaj s tem? parlament bi rad slišal vaše stališče o tem pred evropskimi volitvami. Zanima me, ali lahko ta pogajanja še pospešite in dosežete sporazum pred volitvami maja. Hvala lepa, gospa Potimata. Kar precej vprašanj ste postavili in na nje bom poskušal odgovoriti. Najprej ste govorili o rasti. Rast se lahko doseže le, če se država postavi spet na svoje lastne noge. Rasti ne moremo doseči, če imamo primankljaj zadolženost, ki presega, javni dolg, ki presega 100 odstotkov BDP-ja in tako naprej. pogoji bodo izpolnjeni le, če bo spet zagotovljena likvidnost in to je naš glavni cilj. V bližnji prihodnosti bo Grčija predstavila načrt za gospodarsko rast v naslednjih desetih letih. Tam bomo opredelili eh, naše eh, perspektive, kako si predstavljamo eh, da bogaško gospodarstvo videti na področju ponudbe, kakšne naloge nas še čakajo, na kaj se moramo posebej osredotočiti. Zdaj smo uvedli določen postopek in v desetih letih želimo imeti veliko bolj trajnostno grško gospodarstvo eh, s potencialom za rast, ki temeli tudi na inovacijah, eh, prometu in dobro usposobljeni delovni sili. Na to se moramo osredotočiti. Razprava o zmanjšanju dolga ni vedno smiselna. Že petkrat sem danes dejal, da smo o tem govorili v evroskupini eh, in države obstajajo tudi spravno podlago. Glede tega so si vsi enotni. S trojko smo razpravljali o vsem tem in eh, premislili bomo, kako bi lahko odločitev trojke novembra, 2000, novembra 2012 izvajali. Moram pa reči, da razprava eh, o zmanjšanju dolga, ki jo imamo vedno znova, ni vedno tako zelo smiselna in v pomoč. Potem eh, obveznost odgovornosti. Ta predlog je zelo zanimiv. Zdaj preverjamo okvir kako bi ga lahko izboljšali. In če se bo to dalo, potem smo pripravljeni na vse vrste nadaljnih predlogov. Potem pa še forum za finančne storitve. Tam sodeluje 11 držav in v okviru omenjenega foruma raziskujemo, eh, kakšne so možnosti za vnaprej. Um, Najlepša hvala. Prišli smo do konca našega predvidenega časovnega okvira. Žal mi je, nimamo ča, več časa za dodatno vprašanje. Bi se pa najlepše zahvalila gospodu ministru za odgovore na vprašanja o vaši lastni državi, čeprav nismo bili povsem s tem namenom tu, ampak vseeno hvala. Veselimo se sodelovanja z vami o tem težavnem dosjeju o SRM, ampak prožnost in eh, širokomiselnost bo potrebna tudi na strani sveta. Tako da vas prosim, da o tem poveste tudi vašim kolegom na Ekofinu, ko se vrnete tja. Hvala. We'll continue with votes. Uh, Čez nekaj minut bomo nadaljevali z glasovanjem, ko se bo situacija v dvorani nekoliko pomirila. we, we have to get on with the votes and the bad news. Tako. Začeti moramo z glasovanjem, prej pa še sporočila predsednice. Torej, najprej naj potrdim, da se jutri popovdne ne bomo sestali, zjutraj še popovdne pa ne. Torej, popodanskega sestanka ne bo. To je povedano. Kar se tiče poročila trojke, imamo nov časovni razpored. Kar se tiče ad hoc delegacije v Atene, to bo odloženo. V okviru tega eh, poročila o trojki imamo sedaj nov časovni razpored. Rok za predloge sprememb bo sedaj petek 31. januarja ob 17. Potem bomo obravnavali predloge sprememb 12. februarja v sredo. Storili bomo vse, kar v naši močeh, da bi bilo prevedeno. Če pa morda ne bo vse prevedeno, upam, da se boste strinjali, da lahko vseeno nadaljujemo, da me boste odpustili. Če, potrebno, če bo potrebno, bomo morali potem nadaljevati razprave še 20. februarja v četrtek, potem pa bi glasovali v odboru ponedeljek 24. februarja v Strasburgu. potem pa bi to bilo na plenarnem zasedanju marca. Upam, da lahko politične skupine sprejmete ta novi časovni razpored. Ne želimo torej ogroziti cilja, da bi imeli to poročilo na plenarnem zasedanju marca. Vsi bomo skušali storiti vse, da bi se to zgodilo. Ekonomski dialog s Španijo poslanci ste me spomnili, da bi naj odbor z ministrem Louisom de Girlandesom imel to razpravo naslednji četrtek 28. februarja ob 16. popodne, ker je veliko zahtev po tolmačenju za druge sestanke in je to teden politične skupine, bo morda tolmačenje v zmanjšenem obsegu na voljo. Še enkrat se opravičujem za to pomenu pa je, da ta sestanek imamo. Potem pa se opravičujem tudi, če ne bom mogla predsedovati, kaj ti mislim, da imamo še en mrblani sestanek, na katerem moram biti. Kar se tiče trenutnih trialogov, kar se tiče PAD trialoga, 16. januarja smo imeli prvega, tukaj gre za direktivo o plačenih računih, poročajo sklute. Tukaj gre za postopek ustanovitve standardne evropske terminologije. Gre za to, da bi lahko zagotovili boljše meddržavne izmenjave. 11. in 26. bomo imeli še dva sestanka, potem pa še marca naprej, s ciljem, da bi dosegli dogovor v prvi obravnavi pred koncem tega mandata. Mi, Nekaj lahko tudi povemo o trialogu SRM. Drugi trialog je potekal 15. januarja. Prva izmenjava mnen je bila v zvezi s postopkom odločanja eh, glede ugotavljanja neuzdržnosti institucij ter eh, sestavi odbora za resolucijo. Mandat za tehnično delo je bil podeljen v zvezi z vprašanji okrepitve. Eh, vse skupaj bi moralo potekati čim bolj v duhu sodelovanja. Naslednji trialog bo 29. januarja. Lahko vam tudi sporočim, da Različni člani pogajalske ekipe vzdržujejo odnose tudi v zvezi z medvladnim sporazumom, ampak to nikakor ne pomeni, da tak dogovor že podpiramo. Eh, vseeno pa tista obvestila, ki jih prejmemo z njihove strani, pomaga pri trialogu. Vsem se je treba odločiti, saj ne moremo imeti medvladnih sporazumov, eh, dokler se česa ne vzame iz eh, zakonodaje o soodločanju. Takšna so torej vprašanja. Zaenkrat eh, imate vsi glasovalne kartice, ali lahko izvedemo testno glasovanje? Z glasovanjem še nismo začeli. Dolfo se bo vrnil. Ali je kdo brez kartice? Minuto znovo ja tener. Eh. Ja, samo za trenutek. socialists. Yes. Socialisti. Jaz sem uh, nekaj minut ne bom imel glasovalne kartice. Dobro, z glasovanjem smo tako končali. 40 jih je zadovoljnih, um, oziroma 32, eden se je vzdržal. Zdaj bomo imeli glasovanje o poročilu KUTAS. No, no Gre za osnutek priporočila, imamo krajši glasovalni seznam, če vam tukaj pomaga. Najprej odstavek 1 ki je enak odstavku 1 iz izvornega besedila INTA. Kdo je za? Proti? Vzdržani? Sprejeto. Ustni predlog spremembe poročevalca. Kdo je za? Proti? Vzdržani? Sprejeto. Tehnični predlog spremembe, o tem ne bomo glasovali, torej zdaj pa še glasovanje o uh, samem besedilu, o tem bomo glasovali elektronsko ste vsi glasovali, glasovanje je končano. 42 za, nihče proti in en vzdržan. To je kar dober rezultat. Zdaj pa poročilo. Kuta s predlog resolucije. Ste še z mano odstavek ena izvorno besedilo za, proti, vzdržani. Sprejeto kompromis A za proti vzdržani sprejeto. Kompromis B za proti vzdržani sprejeto. Predlog spremembe 5 za proti vzdržani zavrnjeno. Predlog spremembe 6 v dveh delih. Prvi del za proti vzdržani sprejeto. Drugi del za proti vzdržani sprejeto. Aha, da sem kaj narobe videla. Torej, drugi del predloga spremembe 6. Preverimo elektronsko. Glasovanje je končano, še en več je proti. Res je, zavrnjeno. Sem mislila, da so socialisti za. Morda ste se zmotili. Ne, ne, razumemo. Preglasujem bez 7 za, proti, zdržani, sprejeto. 8 za, proti, zdržani, sprejeto. Preglasujem bez 9 za, proti, zdržani, sprejeto. Kompromis C za, proti, zdržani, sprejeto. Preglasujem bez 12 za, proti, zdržani, zavrnjeno izvorno besedilo, odstavek 7 za proti vzdržani sprejeto. Odstavek 8 izvorno besedilo za proti vzdržani sprejeto. Kompromis D za proti vzdržani sprejeto. Predlog spremembe 16 za proti vzdržani sprejeto. 17 za proti vzdržani sprejeto. 18 za, proti, vzdržani, sprejeto. 19 za, proti, vzdržani, sprejeto. 20 za, proti, vzdržani, sprejeto. Odstavek 12 za, proti, vzdržani, sprejeto. Navedbe sklicevanja 1 od 5 v bloku za, proti, vzdržani, sprejeto. Aha,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 Zdaj pa elektronsko glasovanje o ustnem vprašanju in spremenjenem besedilu. Ah, right, okay. Has everybody voted? One more to vote. Ste vsi glasovali, še en manjka. Glasovanje je končano. 40 za, nihče proti in trije vzdržani. Najlepša hvala. Dober rezultat. Gremo naprej. Zdaj je na vrsti osnutek poročila Wernerja Langna o zavarovalnem posredovanju. Werner je prosil za besedo. Ja, samo eh, krajšo pripombo bi imel. Najprej bi se zahvalil vsem koordinatorjem, poročevalcem v senci in poslanskim skupinam, da smo imeli, eh, da smo uspeli najti veliko skupnih kompromisnih predlog. Gre pa za področje 7 v zvezi z zavarovalniškimi produkti, o katerih glasujemo sporedno z MIFID in pred plenarnim zasedanjem. Poskušamo to uskladiti z MIFID. Poskušamo zagotoviti usklajenost in jasnost zakonodaje, vendar pa besedil o MIFID še nimamo. Zato je to še pod pridržkom. Obstajajo tudi določene uvodne izjave v besedilu. Zato bi vas prosil, da to mnenje podprete. Na. Kon, potem pa o mandatu. Eh, mandat podelu, podelimo šele po plenarnemu zasedanju. Torej najprej MIFID, potem pa na plenarnem zasedanju uvedemo še tiste spremembe, ki so nujne, eh, o katerih pa danes žal še ne moremo razpravljati in jih uvesti.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 Peti del. Za, kdo je za, proti, zdržani. Tudi to bi želela preveriti elektronsko. Ste vsi glasovali, glasovanje je končano. Zavrnjeno. Dobro. In zdaj pa predlog spremembe 28. Kdo je za? Proti? Zdržani? Mislim, da je sprejeto. Bomo pa vseeno preverili elektronsko. This is a check on 28. Preverjamo 28. Ste vsi glasovali? Sprejeto. 24 za, 18 proti. 29 za, proti, stržani, sprejeto jasna večina, kompromis B. Najprej imamo ustni predlog spremembe, da bi nadomestili besedo insured z besedo customer. Najprej glasujemo o tem, kdo je za. Aha. O tem glasujemo skupaj z delom ena. Tako so mi povedali. Torej, prvi del Eh, skupaj s ustnim predlogom spremembe. Kdo je za, proti, zdržani? Ali lahko še to preverimo elektronsko? Ste vsi glasovali? Zavrnjeno. Z enim glasom več. Zdaj pa gremo na del ena brez ustnega predloga spremembe, torej tako, kot je bilo uh, na začetku. Kdo je za? Proti vzdržani. Sprejeto. Del dve za. Proti vzdržani. Sprejeto. Zdaj pa kompromis C za. Proti vzdržani. Sprejeto. 211 za. Proti vzdržani, zavrnjeno. 212 za, proti vzdržani, sprejeto. 214 za, proti vzdržani, spre... zavrnjeno. 31 za, proti vzdržani. Tudi to bomo preverili elektronsko, mislim, da je bilo sprejeto. Have you voted? Vote ste vsi glasovali, glasovanje končano. 24 proti 19, sprejeto. 17 pade, 215 za, proti vzdržani, zavrnjeno. 18 za, proti vzdržani, sprejeto. 7 za, proti. Ste si malce premislili? Tudi o tem bomo glasovali. Elektronsko bo verjetno hitreje. Ste vsi glasovali in glasovanje je končano. Sprejeto. 22 za, 21 proti. 32 za, proti, vzdržani, sprejeto. Kompromis D za, proti, vzdržani, sprejeto. Kompromis E za, proti, vzdržani, sprejeto. F za, proti, vzdržani, sprejeto. 35 za, proti, vzdržani, sprejeto. 225 za, proti, vzdržani, zavrnjeno. Kompromis G za, proti, vzdržani, sprejeto. 228 za, proti, vzdržani, sprejeto. Kompromis H za, pro, proti, vzdržani, sprejeto. Kompromis I, ne, ustni predlog spremembe. torej kompromis I z ustnim predlogom spremembe za, proti, zdržani, zavrnjeno. Zdaj pa brez ustnega predloga spremembe kompromis I za, proti, zdržani, sprejeto. Kompromis J. Najprej z ustnim predlogom spremembe za, proti, zdržani, zavrnjeno. In zdaj še tako, kot je bilo za, proti vzdržani sprejeto. 39 za, proti vzdržani sprejeto. Imko 12 pade, 241 za, proti vzdržani sprejeto. 242 za, proti vzdržani zavrnjeno. Preverjamo 242, če želite. Have you voted? Ste vsi glasovali, glasovanje končano. Spredo. Se pravi, čuje. 243 zdaj za, proti, zdržani, zavrnjeno. 245 za, proti, zdržani. Sprejeto, ampak bomo vseeno preverili. Vsaj meni se zdi, da je bilo sprejeto as you know, groups are moving around. Glasovanje je končano. Sprejeto. 244 za, proti, vzdržani, zavrnjeno. Kompromis K, prvi del za, proti, vzdržani, sprejeto. Drugi del za, proti, vzdržani, sprejeto. kompromisila za proti zdržani sprejeta. Kompromis M za proti zdržani sprejeta. Kompromis N za proti zdržani sprejeto. Kompromis O v štirih delih. Prvi del za proti zdržani sprejeto. Drugi del za proti zdržani sprejeto. Tretji del za proti zdržani sprejeto četrti del za proti stržanje sprejeto. Zdaj pa predlog spremembe 321. 3, 2, 1 za, proti, stržani, zavrnjeno. 322 za, proti, stržani. Mislim, da je bilo to sprejeto. Bomo pa preverili. Mislim, da bi si tega želel tudi poročevalec three more to vote, two Še dva morata glasovati. Glasovanje je končano. Sprejeto 28 za, 15 proti. 3, 2, 4. Eva. Kdo je za? Proti. Vzdržani. Mislim, da zavrjeno, ampak želiš preveriti sven? Dobro, preverimo. Ste vsi glasovali? Konec glasovanja. Zavrnjeno. 323 za, proti, vzdržani, zavrnjeno. 325 za, proti, vzdržani, zavrnjeno. Kompromis P v dveh delih. Prvi del za, proti, vzdržani, sprejeto. Drugi del za, proti, vzdržani vzdržani. Sprejeto. Dobro, preverimo, ampak socialisti so se tu vzdržali. Konec glasovanja, torej 20 za, 10 proti, v redu. Gremo naprej. 340. 340 za, proti vzdržani. Preverimo. Zavrjeno 341 za, proti, vzdržani, zavrnjeno, 342 za, proti, vzdržani, nekaj rok več je gor, tako da preverimo. 342. Konec glasovanja. 343 za, proti. Preverimo. sprejeti. Kompromis Q za. Ne, M, ko je brezpredmetni. Kompromis Q za. Proti vzdržani sprejeto. Kompromis R. Najprej ustni amandma. Ja, Olijo ustni amandma za. Proti vzdržani sprejeto preverimo. Preverimo ustni amantma. Ste vsi glasovali? Konec glasovanja. Sprejeto. Kompromis s. Zopet najprej ustni amantma. Za. Proti. Mm, zmeda. Torej, ustni amantma, kompromis s. Konec glasovanja. Zavrnjeno. Torej, glasujemo o prvotnem kompromisu za proti vzdržanje sprejeto. kompromis T, stran 31 v mojem besedilu. Ustni amadmaj je zdaj umaknjen. Kompromis T brez amadmaja, torej za proti vzdržanji sprejeto. Kompromis U za. Zdaj imamo ustni amadma Ashleya Foxa v prvem delu. Kdo je za? Proti? Ravno kar me kliče Mario Dragi, ampak žal ne, zdaj ne bo šlo. Ja, mogoče je pomembno, ja, vem. No, še en mora glasovati, če glasujete. Konec glasovanja. sprejeto, torej s tem ustnim amantmajem. Zdaj pa glasujemo v drugem delu za proti vzdržani sprejeto. Torej naprej, kompromis V za proti vzdržani sprejeto. Kompromis dvojni V za proti vzdržani tudi sprejeto. Kompromis X za proti vzdržani sprejeto. v enem samem delu, ampak najprej ustni amandma, kdo je za, proti, vzdržani. Ustni amandma zavrnjen, torej prvotni kompromisni predlog X za, proti, vzdržani, sprejeto. Gremo naprej. Kompromis AL za, proti, vzdržani, sprejeto. 625. cel kup nekih strani. Gremo kar lepo naprej. 625 na strani 48 za, proti, stržani, zavrnjeno. Štiriinsedemdeset za, proti, vzdržani, zavrnjeno. Šesto šestindvajset za, proti, vzdržani vzdržani, zavrnjeno. 96 za, proti, vzdržani, sprejeto. 627 za, proti, vzdržani, preverimo. Mislim, da je zavrnjeno, ampak preverimo. 627. Konec glasovanja. Ja, res zavrnjeno. 628 za, proti, vzdržani, zmeda zopet, 628 preverimo, prosim. Ste vsi glasovali? Konec glasovanja. Sprejeto. kompromis AA v dveh delih, prvi del za sprejeto, drugi del za proti vzdržani sprejeto. AB, najprej ustni amandma, to je za proti vzdržani sprejeto z ustnim amandmajem. Gremo naprej, kompromis AC zopet ustni amandma. Kdo je za ta ustni amandma? Proti? Vzdržani zavrnjeno brez ustnega amandmaja. Za proti vzdržani sprejeto. Tako, gremo naprej na kompromis AD. Prvi del za proti vzdržani sprejeto, drugi del za proti vzdržani sprejeto. 656 za, proti. Lahko preverimo, prosim, 656. Konec glasovanja. Sprejeto. 102 za, proti. Zdržani zavrnjeno. Kompromis A G za proti vzdržani sprejeto, A H za proti vzdržani sprejeto, amandma 662 za proti vzdržani sprejeto, amandma A J, torej najprej z ustnim amandmajem številka 1, 24 mesecev, Werner, želiš razložiti nekaj? Ja, to smo popravili na 24 mesecev. Pisno, tako da ni več to ustnje mandma, je že popravljeno. Dobro. V redu, potem ni treba glasovati. A ne, moramo. Glasujemo torej o teh 24 mesecih po vstopu veljavo. Kdo je za? Proti. Dede sem zmedena, ampak vseeno, glasujmo, pa bo poročevalec potem razložil, <laughs> zakaj smo glasovali tako, kot smo. Aha, to je torej ustni amandma. Ja, ja, v redu. V redu, zdaj vemo, kje smo. Kar pritiskajte gumbe, kar, kar še nekaj vas mora glasovati. Še štirje morate glasovati. Tri, dva, eden. Dobro, ne veste točno, kaj počnete, tako da zaključujemo glasovanje. Dobro, to je jasno, da je zavrnjeno. Tako, treba prvotno besedilo, 18 mesecev. Lahko vključite mikrofon. Ja, če sem prav razumel, najprej 24 mesecev, zdaj pa prihaja drug glasovanje, da bi glasoval za, če prav je tu minus. Sekretarjat mi pravi, da moramo glasovati o prvotnem besedilu z 18 meseci najprej. Ja, prav. Torej, najprej 18 mesecev. Kdo je za? Proti vzdržanje 18 mesecev, torej sprejeto. Dobro, torej plus. Zdaj pa. Ustni amandma. Kompromis eh, sprejeto. 106 za proti zdržanje spreta, 107. Sedem torej za proti vzdržanje sprejeto, 108 za proti vzdržanje sprejeto, 109 za proti vzdržanje sprejeto, 675 za proti vzdržanje sprejeto, 110 za proti vzdržanje sprejeto. 111 za proti vzdržani sprejeto, 1 za proti vzdržani sprejeto, 2 za proti vzdržani sprejeto, 113 za proti vzdržani zavrnjeno, 3 za proti vzdržani sprejeto, 114 za brezpredmeten. 115 torej za proti vzdržanje sprejeto, 116 za proti vzdržanje zavrnjeno, 4 za proti vzdržanje sprejeto, 5 za proti vzdržanje sprejeto. Zelo mi je čudno, da eh, poročevalec zavrača lastne mandmaje, ampak preverimo. Ja, zato pa preverjamo, kadar se zmotimo. Torej, se vsi glasovali, konec glasovanja, sprejeto. 1.1.9. Za. Proti vzdržani sprejeto. 6 je brezpredmeten. 120. Za. Proti vzdržani zavrnjeno. 121. Prvi del za. Proti vzdržani sprejeto. Drugi del za. Proti vzdržani sprejeto. 122. Prvi del za proti zdržani sprejeto, drugi del za proti zdržani sprejeto. Juri 4 za. Preverimo drugi del v redu. Drugi del amandmaja 122. Drugi del 122. Ste vsi glasovali? Sprejeto. 27.15. Juri 4 za, proti vzdržani sprejeto. 123 za, proti vzdržani zavrnjeno. 124 za, proti vzdržani zavrnjeno. 125 za, proti vzdržani zavrnjeno. 7 za, proti vzdržani sprejeto. 127 za, proti pridržani. Sprejeto. Osem. 131 za proti vzdržanje zavrnjeno. 9. Kaj boš... Um, 133 za proti vzdržanje sprejeto. 136 za proti proti vzdržanju zavrnjeno. 134. Prvi del za proti vzdržanju sprejeto, drugi del za proti Preverimo. Konec glasovanja sprejeto. 135, prvi del. Aha, 135, 137 brez predmeta, gremo naprej, 138 za proti stržanje sprejeto, 10 za proti vzdržanje sprejeto, kompromis AM za proti vzdržanje sprejeto. Amandma 12 za, proti. Amandma 12 preverimo. Torej zavrnjeno, gremo naprej na 154 za proti vzdržani zavrnjeno. 153 za, proti vzdržani Torej, zaključujemo glasovanje. Sprejeto. 155 za, proti, vzdržani, preverimo. Ste vsi glasovali? Sprejeto. 156 za, proti, vzdržani, sprejeto. 13 za, proti, vzdržani, sprejeto sprejeto, 157 v dveh delih, a ne, to je brezpredmetno. Torej gremo na 160. 160 za, proti, vzdržani, mislim, da je sprejeto, ampak preverimo. 160 preverjamo. še eden mora glasovati, preden zaključimo. Sprejeto. 14 za. Proti vzdržani. Sprejeto. 161 za. Proti vzdržani. Sprejeto. 162 za. Proti vzdržani. Sprejeto. 16 za. Proti vzdržani. Sprejeto. 164 za, proti, vzdržani, zavrnjeno, 165 za, proti, vzdržani, zavrnjeno, 17 za, proti, vzdržani, sprejeto, 18 za, proti, vzdržani, sprejeto, 170. Sprejeto. 171. Sprejeto. 20. Sprejeto. 172 za proti vzdržani. Sprejeto. 173 za proti vzdržani. Zavrnjeno. 174 za proti vzdržani sprejeto, 175 za proti vzdržani sprejeto, 176 za proti vzdržani sprejeto, 21 za proti vzdržani sprejeto, 178 za proti vzdržani sprejeto, proti, vzdržani zavrnjeno, 179 za, proti, vzdržani sprejeto. To vključuje tudi 181, ja. Kompromis AN, sprejeto, 183, prvi del za, proti, vzdržani sprejeto, drugi del za, proti, vzdržani sprejeto, zdržani, preverimo. Ste si glasovali? Sprejeto torej. 184 za, proti, zdržani, sprejeto. 185 za, proti, zdržani. Preverimo 185. Mislim, da je zavrnjeno, ampak preverimo. Ste vsi glasovali? Konec glasovanja. Zavrnjeno. 186 za. Proti. Preverimo 186. Ste vsi glasovali? Konec glasovanja. Sprejeto. Torej 23 je brezpredmeten. Zdaj pa še elektronsko glasovanje o celotnem besedilu z izglasovanimi spremembami. Ste vsi glasovali? Konec glasovanja. Torej, 35 za, 4 proti 3 vzdržani, še glasovanje o zakonodajni resoluciji. Ste vsi glasovali? Kar še glasujte? Še 4 je. Še 2. Konec glasovanja. Tako, 43 se skupaj, torej 37 za, 4 proti, 2 vzdržana tokrat. Torej, Werner, predlagal bi, da ne podelimo mandata za glasovanje, pa da to prenesemo na plenum in sicer, da moramo tako kot pri besedilih o Mifidu prilagoditi poglave 7, da ne bo proti slovi. Tako je tudi zapisano v amandmajih. plenary yes. Yeah. I think this means we don't take a vote on this at this point in Mislim, da naj ne bi glasovali o tem v tem trenutku, bomo počakali torej na plenum ali glasujemo. Mislim, da bomo zadevo ponovno obravnavali v odboru, ko bomo imeli spremembe iz konteksta MIFID postopkovno. Ne, ne, ni potrebno. Yeah. Ja. Yeah, but he wanted to go to prison. No, there's, there's Ferno, yes, by all means. Yeah. Ja. Prosim. In, in MIFID. Pri MIFID so možne še manjše spremembe, vendar pa nič ni gotovo. Uredba MIFID, kar se tiče zarovalnice, že dala najpomembnejši mandat, torej sedaj samo še manjše spremembe. Ne potrebujemo nove obravnave, zato lahko to takoj damo na plenarno zasedanje in se potem dogovorimo med poročevalci v senci o izboljšavah. Tako smo se dogovorili. Torej, plenarno zasedanje, da. Glasujemo, torej pravi predsednica, to bomo imeli na plenarnem zasedanju s potrebnimi predlogi spremenj, potem pa bomo začeli pogajanja po plenarnem zasedanju. Prav? Kdo je za to, da gremo na plenarno zasedanje z opozorilom, da bomo imeli še te MIFID predloge sprememb. To bomo storili elektronsko. Presujte, prosim. Ste si glasovali, glasujte. Vem, da je nekoliko zmedeno, ampak večino potrebujemo. Nadaljujte z glasovanjem. Prav konec glasovanja. 42 glasov za, da bo to šlo na plenarno zasedanje, plus MIFID. Hvala. Right. We now move on to Wolf Tako, sedaj pa poročilo Wolf Klintz o dolgoročnem financiranju evropskega gospodarstva. Zadnje glasovanje ste pripravljeni. 13 za. Samo trenutek. ELS mora začeti glasovati, prosim. Prav. Če se želite vzdržati, se lepo in prav. Torej, glasujemo o poročilu Klinc. Poročilo Klinc. Dolgoročno financiranje. ste pripravljeni prav. 13. predlog spremembe za, proti, vzdržani, zavrnjeno. Prvotno besedilo za, za, proti, vzdržani, sprejeto. Predlog spremembe 14. Za, proti, vzdržani, sprejeto. 15. Za, proti, vzdržani vzdržani zavrnjeno. Kompromisni predlog A za, proti vzdržani sprejeto. Kompromisni predlog A A za, proti vzdržani sprejeto. Predlog spremembe 20 za, proti vzdržani sprejeto. 21 za, proti vzdržani zavrnjeno. 22 za, proti vzdržani sprejeto vzdržani. Lahko preverimo 22. Še dva morata glasovati, če seveda želita. Konec glasovanja. Sprejeto. 23 za, proti, vzdržani. Prosim vas, dvigujte roke. Še enkrat poskusimo. 23 za, proti, vzdržani sprejeto. 24 za, proti, vzdržani. Ja, malo dvigujete roke, ne vidim dobro. Preverjamo 24. Ste si glasovali? Konec glasovanja. Sprejeto. 25 za, proti vzdržani sprejeto. Četrti odstavek za, proti vzdržani sprejeto. 27 za, proti. Elektronsko glasovanje. 4D predloga spremembe 27. Če pač ne dvigujete rok, ne morem videti, ali ste za ali proti. 27 torej. Vote. Vote. Še dva. Konec glasovanja. Sprejeto. 28 za, proti Vzdržani sprejeto 29 za, proti vzdržani sprejeto 30 za, proti vzdržani sprejeto 31 za, proti vzdržani zavrnjeno 32 za, proti vzdržani zavrnjeno. Prvotno besedilo za proti vzdržani sprejeto. 34. prvi del za proti vzdržani sprejeto. Drugi del za proti. Drugi del elektronsko, ker nisem videla, kako glasuje ELS. En se je zdržal, en je bil pa proti torej elektronsko glasujemo. Ste si glasovali, konec glasovanja. Sprejeto. 35 za. Proti. Vzdržanje zavrnjeno. 36 za. Proti. Vzdržanje sprejeto. 37 za proti vzdržani sprejeto, 40 za, proti vzdržani sprejeto, 45 za, proti vzdržani sprejeto. Preverjamo 45. predlog spremembe. Voted, Ste si glasovali, konec glasovanja sprejeto. 47 za, proti, vzdržani zavrnjeno, 48 za, proti, vzdržani zavrnjeno, 49 za, proti, preverjamo, 49. konec glasovanja. Sprejeto. 50 za, proti, vzdržani sprejeto, prvotno besedilo, podstavek 3 za, proti, vzdržani sprejeto, 51 za, proti, vzdržani sprejeto, 52 za, proti, vzdržani sprejeto, 53 za. proti vzdržani sprejeto. Preverjamo. Da, da, res je težko videti, če ELS ne dviguje rok. Po vseh teh letih bi pa morali že znati brati misli predsednica, pravi gospod Lamberts. Prav konec glasovanja. sprejeto. Vendar ne vem točno, kaj smo sprejeli. Aha, 53, ni pravi sekretarjat, prav. 55 za, proti, vzdržani, preverjamo. 55, glasujemo. si glasovali, pritisnite na gumbe. Konec glasovanja. Sprejeto. 57 za, proti, vzdržani sprejeto. 58 za, proti, vzdržani sprejeto. 59 za, proti, vzdržani zavrnjeno. 60 za, proti, vzdržani zavrnjeno proti vzdržanju sprejeto. 61 za, proti vzdržanji zavrnjeno, 62 za, proti vzdržanji sprejeto, 64 za, proti vzdržanji sprejeto, kompromisni predlog B za, proti vzdržanji sprejeto, 70 za, proti vzdržanji sprejeto, proti, vzdržani zavrnjeno, 71 za, proti, vzdržani sprejeto, 72 za, proti, vzdržani zavrnjeno, 73 za, proti, vzdržani sprejeto, 76 za, proti, vzdržani sprejeto. 77 je že zajet 64, tako da prehajamo na 78 za proti vzdržani zavrnjeno 79, preverjamo 78, glasujemo. I'm closing the vote, vote's closed. Konec glasovanja. Zavrnjeno tako kot sem dejala. 79 za, proti vzdržani sprejeto, 81 za, proti vzdržani sprejeto, 82 za, proti vzdržani sprejeto, 83 za, proti vzdržani sprejeto, 84 za, proti vzdržani sprejeto, kompromis BA za, proti vzdržani sprejeto. 86 za, proti, vzdržani zavrnjeno. Prvotnega besedila ni potrebno, 89 za, proti, vzdržani zavrnjeno. Kompromis C za, proti, vzdržani sprijeto. Ustni predlog spremembe glede 17a, S in D za proti, vzdržani zavrnjeno. 95 za, proti, vzdržani sprejeto, kompromis D za, proti, vzdržani sprejeto. 99 za, proti, vzdržani sprejeto. Kompromisni predlog E z ustnim predlogom spremembe za, proti, vzdržani sprejeto. 104 za, proti, vzdržani, zavrnjeno, pododstavek 4 za, proti, vzdržani, sprejeto, 107 za, proti, vzdržani, sprejeto, 110 za, proti, za proti. Preverjamo 110. Have you voted? Votes closed. Konec glasovanja. Sprejeto. 111 za, proti vzdržani sprejeto. 112 za, proti vzdržani sprejeto. 113 za proti vzdržanje spreto. Kompromisni predlog EA za proti vzdržanje spreto. 114 za proti vzdržanje zavrnjeno. 116 za proti vzdržanje spreto. 117 za proti vzdržanje spreto. preverjamo, e LS je bil za, morda ste si premislili, 117, torej. I'm not sure you two have got the same vote. Nisem prepričana, ali imata enak glasovalni seznam. Ja, nisva na isti strani, gospa predsednica. Tako, konec glasovanja. Zavrnjeno. 118, 118 za proti vzdržani. Preverjamo. Mislim, da je bilo zavrnjeno, ampak preverjamo. Ste vsi glasovali? Konec glasovanja. Zavrnjeno. Sedaj pa glasujemo o prvotnem besedilu za. proti, vzdržani sprejeto. 119 za, proti, vzdržani zavrnjeno. 120 za, proti, vzdržani sprejeto. 23 odstavek za, proti, vzdržani sprejeto. Kompromisni predlog F za, proti, vzdržani sprejeto. 123 za proti vzdržani zavrnjeno. Sto štiriindvajset za proti vzdržani zavrnjeno, sto petindvajset za proti ste proti tam zadaj v dvorani. Preverjamo, 125, nekaj rok je manjkalo. Ste vsi glasovali, konec glasovanja. Sprejeto. 127 za, proti, vzdržani sprejeto, 128 za proti vzdržani sprejeto. Ustni predlog spremembe 129 za proti vzdržani zavrnjeno. Kompromisni predlog G najprej z ustnim predlogom spremembe. Kompromisni G torej z ustnim predlogom spremembe za proti vzdržani. Mislim, da je sprejeto z ustnim prelogom spremembe. Če je to res to, kar misli e LS. Preverjamo. Kompromisni predlog G z ustnim predlogom spremembe zelenih. Prav? Konec glasovanja. Sprejeto. 132 za. proti, vzdržani sprejeto. Sto trideset ni združljiv, tako da prehajamo na sto sedemintrideset za, proti, vzdržani sprejeto. Kompromisni predlog H za, proti, vzdržani sprejeto. Kompromisni predlog I za, proti. Zelo mešano dvigujete roke. Gotovo bomo to podprli, ampak moramo preveriti. Glasujemo. Yeah. Zakaj nismo glasovali o 133. predlogu spremembe? Na to se bomo vrnili. Glasujte o kompromisu I, potem so vodili na 133, konec glasovanja. Torej, sprejeto 133, zato ker smo sprejeli 132. Ja, pravi, imate potrebno glasovati o 133. Glasujemo torej o 133. prilogu spremembe na prejšnji strani. 在。 proti, vzdržani, zavrnjeno. 146 za, proti, vzdržani, zavrnjeno. 147 za, proti, vzdržani, sprejeto. 150 za, proti, vzdržani, sprejeto. 28 odstavek za,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 tukaj imam 147, potem 150, 149, pa nimam. Skrivnostno je izginil kam. Sto devetinštirideset je torej izginil. Je pa v kompromisu AA. Tja je izginil torej. me veseli, da ste tako podpirali moj predlog spremembe. Torej, 28. odstavek za, proti. Oh, hang on, he, uh, Werner definitely hasn't got the same voting list. What? Werner nima enakega glasovanega seznama kot jaz it's part of compromise it's, it's, AA. It's, it's also in compromise AA. Ja, ta je tudi v kompromisu AA. I think you've got an old voting list which Mislim, da imate napačni glasovalni seznam. Okay, right, we're now... Prav, nadaljujemo. 28. odstavek prvotno besedilo za proti vzdržani sprejeto vodne izjave v svežnju. Lahko svežnju za proti vzdržani. Vsi so sprejeti. Sedaj pa kompromis je. Ne, vodna izjava A. Najprej pravi, imate pravi predsednica za. Lahko bi glasovali v svežnju do 11a. Pri 11a pa moramo glasovati ločeno. Torej, 11a, vodna izjava 11a, predlog smembe 3, za, proti, vzdržani, sprejeto tako sedaj povodna zjava A za proti vzdržani sprejeto, kompromis J za proti vzdržani sprejeto, predlog smembe 4 za proti vzdržani zavrnjeno, predlog smembe 7 za proti preverjamo 7. ste si glasovali, konec glasovanja. Sprejeto. 8 za, proti vzdržanje sprejeto, 9 za, proti vzdržanje. Preverjamo 9, ker je kar nekaj vzdržanih. Torej, 9 predlog sprememba glasujemo. Ste si glasovali? Konec glasovanja. Zavrnjeno. Prvotno besedilo za proti vzdržani sprejeto. Predlog smembe 10 za proti vzdržani sprejeto. Predlog smembe 11 z ustnim predlogom spremembe za proti vzdržani sprejeto. Predlog smembe 12 za proti vzdržani sprejeto proti vzdržani zavrnjeno. Ustni predlog spremembe, odno izjava D, B za proti vzdržani sprejeto. Sedaj pa mnenja, večino je že zajeto, M plus 4 za proti vzdržani sprejeto. M plus 9 za proti vzdržani sprejeto. M plus 10 za proti vzdržani sprejeto in pa 16 za proti vzdržani sprejeto. Regi 12 za. Regi 12 za. Ja, Ashley, prosim. Na mojem glasovalnem seznamu imamo pri 13 productive capital v oklepaju. Ne vem, ali je to zajeto ali ne, ampak mislim, da moramo glasovati o 13. En pri 13? Da pri meni je zapisano, da je to že zajeto. Se pravičujem, pravi gospod Fox. Dobro, to je bilo zajeto, pravi predsednica. Tako, sedaj mislim, da smo pri regi 12. Za proti vzdržani preverimo regi 12. Ste si glasovali? konec glasovanja. Sprejeto. Ja, če bi dvigovali roke, bi videla. Regi 13. Aha, ne, to je že zajeto. Sedaj glasujemo samo še o tako spremenjenem besedilu elektronsko. Prosim, glasujte. vsi glasovali. Konec glasovanja. Sprejeto 22 glasov za, 2 proti in 17 vzdržanih. Hvala lepa. Dobro upravljeno. Vidimo se spet jutri zjutraj. I, I, I couldn't stay off.